non arriva il ministro Kunders. Ministra ni? Ah, glejte ga. <laughs> sì, buonasera. Dobro večer. Allora, la... l'ordine del giorno reca la dichiarazione. Na dnevnem redu je na vrsti izjava podpredsednice komisije, visoke predstavnice unije za zunanje zadeve in pa varnostno politiko. Tema pa je situacija v Bangladešu. Besedo takoj dajemo ministru eh, za zunanje zadeve, gospodu Kundersu, v imenu visoke predstavnice. Dobrodošli, izvolite. adesso c'è il bellecchio possiamo iniziare. Prego, Ministro. Izvolite, gospod minister. Mikrofon, prosim. Yeah, well, you have to tell me this. I, I don't know this. Yeah, I don't know if somebody lights it up or not. Ja, jaz ne vem, če kdo prižge mikrofon ali ne. Evropska unija in Bangladeš sta dolgoletna partnerja. Naši odnosi so pripeljali do rezultatov, ki so v korist obema stranema, zlasti, ko gre za naložbe, trgovino in razvoj. Evropska unija je prvi naslov za izvoze iz Bangladeša. In uh, Evropska unija veliko investira v Bangladeš, ponujamo tudi razvojno pomoč in uh, to je prav gotovo prispevalo k gospodarski rasti v Bangladešu in k njegovim dosežkom, ko gre za zmanjšanje stopne revščine in pa doseganje tisočletnih ciljev. Odnos se še naprej krepi, Evropska unija in Bangladeš se še vedno soočata z novimi izzivi, eh, prav tako um, prispevamo k trajnostnemu vidiku tekstilne industrije v Bangladešu. To je od nas zahteva stabilnostni pakt. Prav tako pa smo se soočili tudi z vprašanjem migracije in mobilnosti. Uh, v tej luči je stekel prvi dialog med Evropsko unijo in uh, Bangladešem 5. aprila 2016 v Daki o sodelovanju. Najpomembnejši politični cilj v Bangladešu uh, Eh, pomemben cilj za Bangladeš je, da bi to postala država z eh, srednjim dohodkom do leta 2021, da bi s tem dvignili ljudstvo iz revščine. To je naša glavna prednostna naloga. Če bomo želeli doseči ta ambiciozni cilj, bomo potrebovali sodelovanje vseh bangladeških državljanov in institucij, prav tako pa bomo potrebovali podporo mednarodnih eh, partnerjev partnerjev. Slabšanje politične situacije v Bangladešu je v eh, tem pogledu zelo zaskrbljujoče. Od kontroverznih volitev leta 2014, ki, jo je ki jih je bojkotirala opozicija, ki smo jih kritizirali tudi mi, se je situacija v um, tej državi nažalost močno poslabšala. Resolucije, ki jih je sprejel Evropski parlament v Bangladešu v zadnjih dveh letih, torej gre za volitve, za kršitve človekovih pravic in pa za svobodo izražanja, opozarjajo na to. Visoka predstavnica um, Federika Mogherini, um, njen teskovni predstavnik, predstavnik ali predstavnica so prav tako govorili o smrtni kazni v tej državi in pa o brutalnih primerjih umorov eh, neodvisnih aktivistov eh, in borcev za človekove pravice. Eh, te resolucije dobro povzemajo vedno večjo skrb v Evropski uniji zaradi političnih dogodkov v Bangladešu potrebujemo nov politični in družbeni konsens v Bangladešu. Eh, zavzeti se moramo za demokracijo, človekove pravice, svobode izražanja in pa temeljne svoboščine. Te je treba ponovno spostaviti, zaščititi eh, in zaščititi v tej državi. Treba je končati z nadlegovanjem pripadnikov opozicije, treba spodbuditi strpnost in odpreti prostor za javno politično razpravo. Prav tako je treba spoštovati svobodo izražanja, to je temeljna človekova pravica. Eh, treba je zagotoviti stabilnost, treba je zagotoviti varnost in zaščito vseh državljanov. Skrasti nas skrbijo brutalni umori aktivistov in drugih državljanov. Treba je zagotoviti preiskave teh primerov in treba je odgovorna pripeljati pred sodišče. Vlada v Bangladešu in tamkajšnje politične stranke morajo začeti pravi dialog za stabilnost, demokracijo in razvoj te države. Evropska unija potrebuje Bangladeš, kjer bodo spoštovane osnovne urednote človekove pravice. Govorim o socioekonomskih pravicah, te je treba efektivno zaščititi. Prav tako pa morajo institucije spoštovati pravno državo in zagotoviti varnost in zaščito vseh državljanov. To je glavna prednostna naloga. Treba se zauzeti za svobodo izražanja in za strpnost. Eh, tukaj ima vlada v Bangladešu vodilno vlogo. Mi bomo še naprej eh, tesno spremljali situacijo v Bangladešu, eh, o tem bomo spregovorili tudi v našem rednem dialogu v parlamentu. In, uh, na to, um, v našem rednem dialogu in um, računamo tudi na podporo Evropskega parlamenta. Najlepša hvala, sedaj bomo prisluhnili mnenju poslanskih skupin. Kolega Preda, za eh, minuto beseda je vaša. Hvala lepa. Delegacije, kot član delegacije eh, Evropskega parlamenta za odnose z državami ASEANA mi zelo skrbijo nasilne dogodki v Bangladešu. Brutalno so bili umerjeni pripadniki verskih manjšin, sufi, budistični menihi, kristijani, pa tudi tisti, ki se zauzemajo za sekularizem in za verski pluralizem. Ti ljudje so bili eh, preganjani, umorjeni, eh, grozijo vsem tistim, ki se zauzemajo za svobodo verjo izpovedi in pa svobodo izražanja. Zato bi še enkrat ponovil poziv Evropskega parlamenta, apeliram na um, oblasti v Bangladešu, naj raziskuje, naj razišče te umore, naj odgovorne postavi pred sodišče in jih kaznuje. Seveda so bangladeške oblasti že dokazale, da imajo nično toleranco do takšnih nasilnih dejanj. Nekateri izmed uh, storilcev eh, so že za zapahi, nekateri primeri so bili preiskani, ampak vse je treba raziskati. Eh, v Bangladešu je danes politična situacija zelo napeta, kot je to povedal tudi gospod minister. Od zadnjih volitev ki jih je opozicija bojkotirala. Imamo v Bangladešu velik problem. Mi smo tja poslali tudi misijo za opazovanje volitev in hm, bojkot teh volitev strani opozicije je vir številnih političnih tren v tej državi. Vsi se zavedamo dejstva, da je Bangladeš naš pomemben gospodarski partner. Na to ne smemo pozabiti našim partnerjem v Daki moramo omogočiti občutno izboljšanje političnega vzdušja. Hvala lepa. Sedaj pa v imenu socialistov in demokratov gospa Džil za minuto. Minister. Hvala. Gospod predsedujoči, gospod minister, vsaj deset sekularnih aktivistov je bilo ubitih v Bangladešu od začetka leta 2016. Al-Kaida in Daesh sta kriva za številne izmed teh napadov. Ampak bangladeške oblasti ne želijo priznati, da so te organizacije prisotne v njihove države. In eh, prekrili so te grozljive umore za svoje volilne namene, namesto da bi zaščitili randljive skupine kot recimo LGBT. Um, Bangladeško kazensko sodišče ne mm, zna zagotoviti pravičnih sojenj in to vodi do še več nasilja. Ne smemo dovoliti, da bi se Bangladeš potopil v nasilje. Potrebujemo projekte za nasprotovanje nasilju. Indija nam mora pri tem pomagati. Na ta način bomo, um, bomo onemogočili, da Bangladeš postane trdnjava terorizma. Drugič, moramo se osredotočiti na obe strani. Uh, tako vlada, kakor tudi opozicija bi morala prevzeti odgovornost za svoja dejanja. Zunaj sodni poboji, uh, poljubne aretacije. Tega ne sme več biti. Pozivam eh, oblasti naj se znotraj ZN zauzemajo za eh, odpravo takšnih političnih zlorab. Na vseh stranih eh, potrebujemo mednarodno nadzorovan sodni mehanizem, zato da bomo zagotovili, da bo uslišano pravice gospod Tem. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Bangladeš Bangladeš je sekularna vzhodna demokracija, zazema se za človekove pravice, pravice žensk, za svobodo izražanja. To so vrednote, za katere se zazemamo tudi v Evropski uniji, ampak te vrednote so trenutno v Bangladešu ogrožene. Ampak ne zaradi vlade, ampak zaradi islamskih skrajnežev. Leta 1971 je bil Džama uh, islami, prepovedan v Bangladešu zaradi uh, grozovitosti, ki so jih storili med vojno, pa tudi zaradi terorističnih napadov na sekularno državo. Od odprave te prepovedi Džaman nadaljuje po tej poti, povezani so tudi z drugimi skrajnimi ekstremističnimi skupinami in BMP, opozicijsko stranko, uh, pozivam naj. Uh, um, naj naznanijo povezave z njimi. Samo na ta način bodo lahko Eh, nastopili demokratično vlogo. Ubit je bil tudi budistični menih in številni drugi akademiki, aktivisti za uh, pravice homoseksualcev in tudi druge posameznike iz verskih uh, manjšin, kot so kristijani, budisti in tako naprej. Pa je še ena izmed najrevnejših držav na svetu in zato nima tega luksusa, da bi lahko ustrezno usposobila svoje varnostne sile, kakor s tem razpolagamo na Zahodu. Ko se tukaj borimo proti lažnosti, lastnim ekstremističnim težjem moramo več podpore in sočutja ponuditi tudi bangladeški vladi ter predvsem manj obtoževanj in kritik. Najlepša hvala, gospa Šake, za dve minuti. Hvala lepa. Gospod predsedujoči, gospod Kuners, kolegi in kolegice, želim se osredotočiti na ekstremno nasilje nad aktivisti LGBT, nad eh, novinarji, nad blogerji, verskimi manjšinami. Preveč je že bilo nedolžnih žrtev in uh, dolgo smo čakali na to današnjo razpravo. Uh, Eh, še vedno, vedno več je eh, grozovitih eh, zločinov, tudi budističnega meniha so nedavno ubili in sočustvujemo z družinami ubitih. Nasilni, nasilne uh, islamske teroristične skupine so za temi zločini uh, in uh, žrtve so predvsem Eh, aktivisti in glasovi eh, svobode. Vlada mora preprečiti takšno točenje krvi. Eh, vlada se sicer zauzeva za ukrepe proti terorističnim skupin, ampak več bi bilo treba narediti za to, da zaščitimo državljane in tudi takšna ubijanja brez sojanja niso sorazmeren odziv. Eh, um, potrebujemo pravična sodenja, zato da bo, zagotov, za, bo zagotov, zaščeno pravici. Eh, dolge seznam ljudi, ki so jih eh, ubili islamski ekstremisti in razočarana sem, da tukaj Evropska unija ni prevzela bolj vodilne vloge, da se nismo temu bolj uprli. Pozorili ste na pomembne povezave, ki jih imamo z Bangladešem, ko gre za trgovino, za razvoj in. Uh, Ko so se v Bangladešu zrušile, tova, zrušile tovarne, smo, uporab, smo uporabili naš ulo, eh, vzvod in enako moramo narediti tudi v primeru teh uh, umorov. Uh, Sprašujem vas, gospod, gospod minister, zakaj nismo slišali več izjav ali lahko kaj več poveste o korakih, ki jih je sprejela visoka predstavnica Mogarini in pa njene službe za to, da bi stopila v stik z bangladeškimi oblastmi. Kakšne bodo posledice, če ne bomo več imeli primernega odziva na te nezaslišane umore in kaj se dogaja v delegaciji držav član, v, v predstavniških držav članic v Bangladešu? Sanchez Caldetej za minuto. Hvala, gospod predsedujoči. Gospod minister, po tragediji rane place, uh, takrat je bila visoka predstavnica Catherine Ashton, smo evropska podjetja zaprosili naj spoštujejo više standarde varnosti in zdravja, če kupujejo blago iz eh, Bangladeša. Več kot tisoč ljudi je umrlo v tovarni, ki dobavlja tudi evropskim podjetjem in vi še vedno zahtevate izpolnitev zahtev, ki so odvisne od voli podjetij. To je tako, kot da bi bik eh, čuval eh, kokoši. Eh, lahko še naprej zahtevamo odgovornost podjetij, ko podjetja, kot so Benetton in Inditex, eh, ne prepoznajo teh žrtev. Potrebujemo zavezujoče mehanizme za to, da bodo podjetja prevzela odgovornost in da bo nespoštovanje kaznovano za sankcijami. E, takšen mehanizem so predlagali tudi v Združenih narodih, čeprav je tamkajšnji predstavnik Evropske unije blokiral ta predlog. Sedaj se, bo, e, e, združeni, sedaj se bodo Združeni narodi spet sestali in tukaj bi morali prevzeti eh, drugačno ulogo, kajti veliko zavez moramo izpolniti tudi v Bangladešu. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Tukaj govorim uh, kot eh, predsednica delegacije za odnose z državami Jugovzhodne Azije. To vključuje tudi Bangladeš. Uh, Kakor ste povedali, večina prebivalcev Bangladeša je ponosnih na dejstvo, da lahko živijo v različnih skupnostih. Um, in uh, nekako je sedaj prišlo do postopnega slabšanja razmer. Uh, to so povzročili predvsem tisti, ki trdijo, da so iz islamske države ali pa iz drugih organizacij pod okriljem Al-Kaide. Slišali smo, da je bil napaden eh, lastnik trgovine, aktivisti za pravice homoseksualcev in nedavno je bila ubita tudi žena policista, ki je raziskoval dejanja terorističnih skupin. Treba je poslati jasen signal, vlada mora poslati jasen signal, da družba ne sme biti razdeljena in vesela sem izjave 100 eh, tisočih eh, klerikov ob fatvi za mir, ki bo bo objavljena um, 18. junija. Močna civilna družba je tukaj bistvenega pomena in uh, treba je okrepiti občutek skupnosti, um, kaj ti. Uh, treba je obraniti aktiviste, treba je obraniti svobodo izražanja, veliko preveč novinarjev je zaprtih, prav tako moramo poskrbeti za to, da bodo policijske sile in pa sodstvo dobro delovale. Resnično morajo ljudje občutiti, da obstaja enakost pred zakonom. In kot so povedali drugi kolegi, situacija je zelo zaskrbljujoča in nujno je treba podpreti vlado pri njenih prizadevanjih in zagotoviti, da bodo vlada delovala v interesu vseh Eh, eh, prebivalce Bangladeša. Gospod Kastaldo. Najlepša hvala, gospod eh, predsedujoči. V Bangladešu je prišlo do zaustritve, ki je zelo zaskrbljujoča. Zakaj? Zato, ker je to država, ki jo je zmeraj zaznamovala strpnost, ampak velika muslimanska večina meni, da eh, danes Bangladeš ni več strpna družba in velik razlog za to je revščina. Eh, kajti eh, Bangladeš je tudi država, kjer delavce izkoriščajo. Poleg tega pa so tukaj skupine, kot sta Al-Kaida ali pa ISIS. Te teroristične skupine vedno bolj udirajo v bangladeško družbo in s tem se tveganje še zaostruje. Eh, namreč eh, pojavlja eh, se nov izziv radikalizacije. Zagotoviti moramo še več pomoči Bangladešu, okrepiti moramo demokracijo in svobodo medijev, še prej pa moramo preveriti naše dejavnosti. Stabilnost Bangladeša je ključnega pomena, če želimo preprečiti širjanje terorizma. Zagotoviti moramo usklajeno delovanje mednarodne skupnosti. Najlepša hvala. Eh, kolega Rujas, minuto. Hvala lepa. Um, pred nekaj leti se je zrušila tovarna Rana Plaza, več kot 800 ljudi je pri tem umrlo, 1500 ljudi je bilo ranjenih. Bangladeš je eden izmed največjih eh, izvoznikov tekstila na svetu, 60 odstotkov izvaža v EU. In ta tragedija je bila eh, budnica za oziroma poziv k temu, da je treba izboljšati varnost in pa delovne pogoje. Ne samo v tej državi, ampak tudi v drugih državah, ki dobavljajo Evropski uniji tri leta po podpisu pakta za trajnostni razvoj smo videli, da je bangladeška vlada sprejela nekaj pozitivnih zavez. Ampak veliko je treba še narediti. Veliko več je treba še narediti. Tako bi morala uh, vlada spoštovati konvencijo 87 mednarodne organizacije dela, uh, torej uh, delovni pogoji morajo veljati tudi za industrijski izvoz, boriti se je treba proti korupciji in treba je spoštovati delovno zakonodajo. Upam, da bo ta pakt imel eh, pozitiven učinek. Ta država bi morala biti zgled drugim državam v regiji. Upam, da eh, bo mednarodna skupnost ob tem bolje uskladila svoje delovanje gospod Weinerhold. Hvala lepa. Situacija v Bangladešu je zaskrbljujoča. Eh, obstaja tveganje celo civilne vojne. Dva tabora eh, si stojita naproti že leta. To je privedlo do ohromitve demokratičnih institucij, vedno več je nasilja in uh, to situacijo izkoriščajo teroristične skupine. Uh, V takšnem kontekstu je izredno pomembno delovanje aktivista za človekove pravice, ampak ti so zastrahovani, njihova eksistenca je ogrožena, veliko je nasilnih dejanj. Tudi recimo v nedeljo je bil ubit budistični menih, eh, enako velja za aktiviste Boys of Bangladesh, ki se zauzemajo za pravice eh, LGBT skupine. Uh, še vedno lahko zaustavimo to nasilje. Evropa mora pri tem pomagati Bangladešu. Uh, Bangladešu nas poslušajo, tako da moramo si prizadevati za to, da bi prepričali takšna dejanja. Gospod Demes Makar. Hvala lepa. Uh, eh, pravičeno smo zaskrbljeni zaradi Bangladeša. Uh, vedno več je zatiranja medijev, podjetij, aktivistov človekovih pravic. Uh, Um, tudi nasilje je tudi versko motivirano. Uh, obstajajo, eh, v Bangladešu obstaja veliko fundamentalističnih islamskih skupin in to je treba, te treba zaustaviti. Če ne želimo, da bi prišlo do nadaljne radikalizacije, takšna retorika lahko privede do zelo nevarnih posledic. Jaz podpiram prednostne naloge. Eh, imamo nekoliko vzvoda v Bangladešu, smo njihov najpomembnejši trgovinski partner, Bangladeš največ plaka izvaža k nam uh, imamo tudi pobudo uh, vse razen orožja. Uh, skratka, naše sodelovanje z Bangladešem mora biti povezano z določenimi pogoji. V luči tragedije v ranni placi morajo vodilno vlogo prevzeti tudi naša podjetja. Uh, tej državi treba pomagati, še gospod Mann. Äh, Hvala lepa. Kot član delegacije za države ASEAN me tudi skrbi humanitarna situacija v Bangladešu. Politično življenje zaznamujejo stalni konflikti med eh, Avami League in pa PMP. Um, vedno več je rivalstva med opozicijo in koalicijo, številni Eh, veliko je bilo umorov, za katere so krivi islamski fundamentalizmi, eh, fundamentalisti, vedno več je nasilja nad aktivisti, vlogeri eh, in tudi institucije so tako uh, spolitizirane, da vedno znova sprejemajo zgrešene odločitve. Treba je poskrbeti za svobodo medijev, za demokracijo, stranke oziroma koalicija in opozicija se morata sestati vsi si za isto mizo, kajti Bangladešu ne smemo vzeti upanja. Ja. Marija Arena, za minuto. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Situacija na področju človekovih pravic je izjemno zaskrbljujoča in eh, poročilo Združenih narodov kaže, kako zelo alarmantna je situacija v Bangladešu. Potrebno je spoštovati temeljne človekove pravice in eh, naša odgovornost je, da za to poskrbimo. Hkrati pa je tudi naša odgovornost, eh, da evropska podjetja spoštujejo človekove pravice, ko delujejo v tej državi. Zagotoviti Eh, morajo ustrezne pogoje za delo. Eh, vsi govorimo o tem, ampak kaj smo storili? Ne prav veliko. Eh, nimamo zakonodajnih resolucij komisije ali pa sveta, ki bi omogočile spoštovanje človekovih pravic teh eh, podjetij. Poleg tega tudi nimamo eh, zakonodaje eh, v zvezi z povračili, ki bi jih morala zagotoviti industrija. Poleg tega tudi nimamo zakonodaje v zvezi z odgovornostjo teh podjetij. Veliko govorimo o političnih zločinih in mislim, da bi morali na dnevni red uvrstiti tudi gospodarske zločine. Potem bi zares imeli možnost odločati. Najlepša hvala, kolega Belder, za minuto. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Gospod minister. Ja. Če bi bili kristjani v Bangladešu ali pa pripadniki katerekoli druge manjšine, potem bi se eh, sedaj eh, morali bati za svoje življenje zaradi teh napadov eh, islamističnih skrajnežev teh eh, umorov je v zadnjih mesecih vedno več in uh, svoboda veroizpovedi, uh, ki je pravzaprav zagotovljena, uh, se uh, ne izvaja. Pogovarjal sem se z ljudmi v Bangladešu in rečeno mi je bilo, da lahko uh, kristijani uh, sicer, uh, se lahko kristijani sicer izrečejo za uh, krščansko veroizpoved, ampak da v praksi ne morejo izvajati verskih običajev. Salafisti in pa teroristične organizacije, kot sta ISIS in Al-Kaida, so izjemno aktivni v Bangladešu. Eh, financirali eh, smo številne programe v Bangladešu. Kaj pa smo storili za eh, verske manjšine? Ali bi nam lahko svet oziroma ministr podal več informacij o tem? Gospod Kukan, za minuto. Najlepša hvala. Gospod predsedujoči, spoštovani ministr, dragi kolegi. Zelo sem zaskrbljen zaradi izjemnega nasilja nad predstavniki verskih in etničnih manjšin, nad aktivisti civilne družbe, novinari in pa blogeri. To nasilje je zajelo Bangladeš pred eh, kratkim in zdi se, da slabim novicam ni konca. Ti eh, brutalni eh, napadi niso usmerjeni le zoper vse, ki ne zastopajo večinskega mnenja, ampak zoper vse, ki se zauzemajo za svobodo v državi. Potrebno je zagotoviti preiskavo teh umorov državljani, Eh, morajo verjeti v spoštovanje njihovih eh, svoboščin, eh, zagotoviti je potrebno človekove pravice. Sicer izdajemo blanko ček za zločinska dejanja in s tem destabiliziramo Bangladeš, kar je potencijalna nevarnost za celotno regijo jugovzhodne Azije. Najlepša hvala, Ana Gomeš, za minuto. Kaliman Nazri, prejemnik Saharove nagrade, tukaj v Evropskem eh, parlamentu, eh, je eh, dejal, da je radikalizacija v njegovi domovini izjemno velika. Veliko je bilo brutalnih umorov, napadov na predstavnike verskih manjšin, akademike, blogerje, novinarje, predstavnike opozicije. Eh, nobenih preiskav ni eh, po teh umorih in eh, storilci se ne rabijo zagovarjati pred sodiščem. Po drugi strani pa je tudi veliko umorov z strani varnostnih služb. Imamo dialog z Bangladešom o sodelovanju. In po uh, tragediji v Ramala Abi uh, je ne mogoče zanemariti eh, situacijo na področju človekovih pravic. Uh, vladi v Bangladešu je potrebno jasno, po, poved, jasno povedati, da ne morejo puščati uh, teroristov v državo, hkrati pa trditi, da uh, teh teroristov uh, ni. Preden dam besedo uh, gospodu Baširju, bomo prekinili zasedanje za dve minuti zaradi tehničnih težav. nadaljujemo gospod bašir za minuto gospod bašir gospod eh, minister Zadnji barbarski umori eh, nas spominjajo na eh, zgodovino politične nestabilnosti v Bangladešu. Storiti moramo vse, kar je v naši moči, da se ne umešavamo v notranje zadeve neodvisnega naroda, ampak naša odgovornost je, da obsodimo nasilje in da ahkrati uspodbudimo k političnemu dialogu. Edini način, da se Bangladeš izkoplje iz težav, je, da eh, vodilne politične stranke v državi prekaž, pokažejo pravo vodstvo in najdejo izhod iz slepe ulice ne moremo zanemariti toksičnega učinka eh, vladajoče eh, koalicije pred eh, zadnjimi volitvami. Zaradi tega se je pojavilo nasilje velikega institucionalnega nezaupanja in tudi to je vzpodbudilo to nasilje, ki smo mu priča danes. Opozicija Eh, pa bi se morala oddaliti od ekstremističnih eh, skupin in se posvetiti razvoju prave politike za eh, Bangladeš. Bangladeš bo lahko začel znova le, če skličejo nove volitve in imenujejo prehodno vlado. Najlepša hvala, kolega Panceri, za minuto. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Situacija v Bangladešu Eh, vsebuje vse eh, simptome bolezni, eh, nestabilnosti. Številne žrtve pričajo o grozljivih dogodkih, ne moremo se le obrniti stran. Mm, namreč vlada v Bangladešu ne počne dovolj, da bi situacijo izboljšala. Potrebno pa se je zavedati tudi tveganja, tveganja, ki ga predstavljajo ekstremistične skupine. Zaradi tega eh, bi bilo prav, eh, da Evropska unija poskrbi za ustrezen pritisk, tako da se bo bangladeška vlada bolj odločno odzvala na to situacijo. Uporabiti moramo vse instrumente, ki so nam na voljo. Eh, rad bi poudaril stališče Evropskega parlamenta iz lanskega novembra pozvali smo, eh, da storimo vse, da prekinemo nasilje in zagotovimo spoštovanje človekovih pravic. Tudi v Bangladešu so človekove pravice pomembne. Najlepša hvala, kolega Zahradil, za minuto. Niga. Torej je na vrsti naslednji eh, govorec kolega Jungerius. Eh, minuta za vas. Najlepša hvala, gospod Eh, predsedojoči in hvala lepa tudi vam, eh, gospod eh, minister. Socialne in gospodarske pravice so tudi del človekovih pravic in ravno o človekovih pravicah bi rada spregovorila. Rečeno je že bilo, da je prišlo do katastrofe urana plazi pred slabimi tremi leti in od takrat se ni prav veliko spremenilo. Eh, še zmeraj eh, gre v Bangladešu bolj za eh, dobiček. Niso pa bile uvedene spremembe po veliki katastrofi in podrtju stavbe Rana Plaza. za uh, delo dajalce je izjemno lahko uh, odpuščati uh, delavce, poleg tega so uh, delavci tudi uh, tarča zastraševanja čeprav uh, izvoz uh, ni neposredno uh, povezan s temi delovskimi pravicami, je težko zagotoviti dostojno življenje uh, za tiste, ki šivajo naše obleke. Najlepša hvala, sedaj pa prosta razprava. Kolega Šogor, njega v dvorani, torej kolega Marijas. Gospod predsedujoči. Kot se je pokazalo v tej razpravi, je situacija v eh, Bangladešu eh, zaskrbljujoča, eksplozivna. Eh, prihaja do nenehnih kršitev človekovih pravic. Krščanska manjšina in pa druge manjšine so žrtev zatiranja. Veliko je napadov na novinarje, akademike in blogarje prihaja torej do sistematičnega eh, kršenja človekovih pravic eh, in pa eh, temeljnih zakonov. Eh, ni eh, zagotovljena varnost pri delu. Eh, Bangladeš je pomembna partnerica za Evropsko unijo in še prav posebej je pomemben izvoz tekstilnih izdelkov. Zaradi tega Evropska unija ima možnost izvajati pratisk na Bangladeš. Tako bi lahko zagotovili spoštovanje človekovih pravic in spoštovanje mednarodnega prava. Gospa Konič, na beseda je vaša najlepša hvala gospod predsedujoči spoštovani kolegi v svojem prispevku bi rada govorila o nevarni eh, situaciji v kateri se nahajajo delavci v tekstilni industriji dvajset milijonov prebivalcev je odvisnih od tega uh, prihodka 400 eh, podjetij eh, zaposluje eh, veliko večino zaposlenih v Bangladešu. Njihove plače so med najnižjimi na svetu in ti delavci delajo za mednarodna podjetja ki eh, vso tveganje prenašajo na ramena zaposlenih. Opravljajo izjemno nevarno delo, veliko je požarov, eh, stavbe se rušijo in upam, da bo visoka predstavnica, ki se pogaja z Bangladešom, dala poudarek eh, tudi vlogi sindikatov, zato da spremenimo to grozljivo situacijo. Bangladesh seems to be on a course departing. Šogor. Hvala lepa. Eh, Bangladeš se oddaljuje od demokracije in eh, premije želi eh, uničiti položaj nacionalne stranke pred naslednjimi volitvami, vsaj tako kaže. Poleg tega pa je bila tako rekoč izničena opozicija, prepovedane so politične stranke, spremenjajo zakone in pet eh, različnih islamističnih eh, napadov eh, je bilo izvedenih v nedavni preteklosti in gre za napade na manjšine. Nihče ni bil obsojen zaradi teh napadov. Eh, izdana so bila zgolj večja pooblastila varnostnim službam v imenu nacionalne varnosti. Evropska unija mora izvajati pritisk na vlado v Bangladešu. Vlada v Bangladešu mora spoštovati temeljne človekove pravice. Eh, potrebno je tudi poskrbeti za to, da bo vlada zaščitila svoje državljane pred nasiljem. Najlepša hvala, sedaj pa minister Kenders, beseda je vaša. najlepša hvala gospod predsedujoči naj se najprej pridružim tistim poslancem eh, ki eh, so dejali da so pretreseni nad umorom hindujskega eh, meniha ki so ga razsekali Zelo pomembno je, eh, da eh, se odgovorni znajdejo pred eh, roko pravice. Naj povem nekaj besed o tem, kar ste navedli v današnji razpravi. Vsi vemo, da je Bangladeš izjemno zapletena država, tudi izjemno ranljiva država, predvsem kar zadeva okoljske vidike. To je najbolj gosto naseljena država na svetu in to je država, eh, ki je eh, izjemno zapletena. Namreč dosegli so določen napredek na področju trajnostnega razvoja, kar je pravzaprav neverjetno, če si ogledate položaj civilne družbe v Bangladešu. Eh, videli smo, da je bil dosežen zelo velik napredek civilne družbe v sodelovanju z vlado. Eh, izboljšalo se je izobraževanje, zmanjšala se je revščina in smrtnost se je znižala za 40 odstotkov v devetih letih. To so torej pozitivne novice, eh, ampak eh, hkrati je svet zaskrbljen tudi zaradi negativnega razvoja. Predvsem se zmanjšuje prostor za demokratično sekularno opozicijo, to pa gre z roko v roki eh, z vsemi drugimi dogodki, ki ste jih eh, omenili, eh, z napadi na blogarje, verske manjšine, tudi kristijane, na tujce, na predstavnike policije. Ubit je bil profesor, ubit je bil študent, hindujska šivilja, žena policijskega oficirja in pa hindujski menih tukaj sem omenil samo najbolj brutalne umore. E, to kaže, kako se situacija zaostruje, hkrati pa se zmanjšuje e, prostor e, za politični dialog z opozicijo. To seveda povzroča velike skrbi oziroma povzroča veliko zaskrbljenost v eh, svetu. Zato smo eh, v preteklih mesecih eh, dali številne izjave, seveda te izjave ne zadostujejo. Potrebno je narediti konec nasilju in zagotoviti pravičnost. Najprej je potrebno raziskati vzroke za to situacijo, potrebno eh, je pomagati pri deradikalizaciji, vzpostaviti ustrezne programe za boj proti islamskim eh, ekstremistom osredotočili se bomo predvsem na deredekalizacijo, kajti zaradi tega smo zelo zaskrbljeni. Poleg tega pa bomo bangladeško vlado pozvali, da prizna tveganje, ki ga prinaša seboj radikalizacija. Še prav posebej tukaj govorim o tveganju, ki ga predstavlja organizacija ISIS. Dialog v okviru Združenih narodov, kot ste dejali, je izjemno pomemben. In eh, pomembno je tudi, da eh, naše delegacije eh, sodelujejo z Bangladešom ne le z projekti na tem področju, ampak tudi v okviru bilateralnih sestankov v organizaciji ASEAN. Ko govorimo o človekovih pravicah, moramo poudariti, eh, da se situacija na področju človekovih eh, pravic eh, dnevno poslabšuje, še prav posebej so prizadete najranljivejše skupine v Bangladešu in seveda se zdi tudi, da je odziv policijskih služb prepočasen. Eh, še prav posebej, eh, ko je šlo eh, za umor 19-letne študentke, ki še zmeraj ostaja nepojasnen in to je zgolj en primer. No, kot sem dejal, je situacija v Bangladešu zelo zapletena. V, Bangladešu pa moramo na situacijo na področju človekovih pravic gledati eh, z širšega vidika, eh, namreč tudi z vidika izboljšanja življenskih pogojev in tako naprej. Po eh, tej eh, tragediji v Rana Plazi pred eh, tremi leti, eh, ko so številni izgubili življenje, ko jih je bilo na tisoče eh, poškodovanih, eh, Ni bilo eh, nobenega pravega premika, eh, sprejete eh, so bile zaveze strani bangladeške vlade v sodelovanju z Evropsko unijo, Združenimi narodi in pa ZDA. Ampak potrebno je zagotoviti tudi izvajanje teh zavez poleg tega pa mora svojo odgovornost eh, prevzeti eh, tudi eh, podjetniški sektor. V nasprotnem primeru ta načrt ne bo deloval. Najprej je potrebno zagotoviti delovske pravice, pravice do združevanja, do kolektivnih pogajanj. Potrebno je poskrbiti, poskrbeti za varnost pri delu mm, na dvostranski ravni, pa tudi pri stikih Evropske unije z Bangladešom se moramo za to zauzeti, potem eh, je potrebno poskrbeti za odgovorno podjetniško uh, ravnanje uh, in uh, izvajati je potrebno že obstoječi tekstilni uh, program. Uh, Ta znaša 2 milijona dolarjev. Kanada se je nedavno pridružila kot partnerica uh, In uh, seveda lahko gotovimo, da je Bangladeš dosegel določen napredek, ampak eh, vlada uh, mora izboljšati oziroma uh, olajšati registracijo sindikatom in zagotoviti, da bo pravni okvir veljal tudi za izvozna območja. Predvsem, ko gre za kolektivne pogodbe in pa za uh, svobodo združevanja. Eh, kateri pa so instrumenti, ki jih imamo v rokah, eh, dialog z bangladeško vlado, pri čemer se moramo osredotočiti ravno na ta eh, področja, zagotoviti oziroma povedati jim moramo, da smo zaskrbljeni zaradi poslabšanja eh, politične situacije in zaradi eh, poslabšanja varnostne situacije. Ugotoviti moramo, katera so tista področja, kjer lahko pomagamo, kajti to je seveda odgovornost vseh deležnikov, eh, v prvi vrsti seveda vlade, ampak tudi drugih deležnikov terorističnih skupin, odgovornih in neodgovornih političnih strank, ki morajo odigrati svojo vlogo, tako da se ta eh, politična degradacija ne bo eh, nadaljevala. Eh, poleg tega je potrebno zagotoviti 16 do 19 milijonov za, to, za naše programe in poskrbeti je potrebno za posodobitev teh programov. Kar zadeva sankcije, nisem ravno velik pristaš sankcij za Bangladeš in tukaj govorim seveda tudi v imenu Evropskega sveta mislim, eh, da imamo eh, tri ravni eh, delovanja v odnosu z Bangladešom, politični dialog, dialog na področju človekovih pravic in pa pogajanja o, oziroma pogovori o sporazumu in eh, mislim, da je ta pristop boljši eh, kot eh, pa uvedba sankcij, ki bi tako rekoč prekinjala naše odnose z Bangladešom. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Hvala lepa. Ministr Kunders, z nami ostajate tudi pri naslednji